Kolegice in kolegi, začenjamo z današnjim zasedanjem. Razglašam ponovno otvoritev zasedanja, ki smo ga prekinili 17. februarja. Zapisnik je na voljo, kakšna pripomba na zapisnik. Pripomb ne vidim, s tem je zapisnik zadnje seje tudi potrjen. Na začetku bi vas rad eh, obvestil o treh zadevah. Najprej, pisna izjava 89.2011 je prejela zadostno število podpisal prav tako s tem sporočam, da je to postalo sedaj dokument Evropskega parlamenta. Gre za enostransko uveljavitev vizumske obveznosti strani Kanade za državljane Češke republike. Zato parlament pričakuje, da boste svet in komisija odločno ukrepala naprem Kanadi v zvezi z vizumsko obveznostjo za državljane Češke republike. E, z velikim interesom bomo spremljali delo komisije in sveta in v polni meri tudi skazujemo solidarnost za državljanje Češke republike, ki kot državljani EU morajo imeti možnost brezvizumskega vstopa na ozemlje Kanade. Enajstega marca bomo sedmič obreževali Evropski dan žrtev terorizma. Leta 2004 so na ta dan bombni napadi v Madridu terali skoraj da 200 življenj. 16 metrov kasneje v Londonu pa 52 človeških življenj. Terorizem je napad na bistvo demokracije. Terorizem ni, ima nikakršnega upravičila. Nikakšen napad, nikakršen terorist ne bo oslabil duha evropske solidarnosti in duha evropske demokracije še tretje obvestilo. Z veliko zaskrbljenostjo smo prejeli informacijo o usmrtitvi petih oseb v petek na Tajvanu. Obnovitev izvajanja e, smrtne kazni pomeni odklon od de facto moratorija, ki je veljal od 2006. Evropska unija, še posebej Evropski parlament, od nekdaj obsojajo izvajanje smrtne kazni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 Ellen Kelly, sta me v pisni obliki obvestila o preklicu mandata v Evropskem parlamentu kot posledica izvolitve v nacionalni parlament Irske. Evropski parlament eh, jemlje to na znanje in v skladu z členom 7 odstavek 2 akta o izvolitvi evropskih poslancov v Evropski parlament na neposrednih volitvah in v skladu z členom 4 odstavek 4 druga alineja poslovnika z dnem 25. februar 2011 tudi prekinjamo mandat obema omenjenima poslancema. In še zadnje obvestilo podpis zakonodajnih aktov, ki so bili sprejeti v običajnem zakonodajnem postopku. Obveščam, obveščam vas, da bova v sredo s predsednikom sveta podpisala štiri pravne akte, ki smo jih sprejeli v običajnem zakonodajnem postopku v skladu z pravilom 74 poslovnika Evropskega parlamenta. Naslovi teh zakonodajnih aktov bodo objavljeni v zapisniku današnjega zasedanja. torej naslovi teh aktov bodo objavljeni v zapisniku, gre za štiri pravne akte, naslovi pa kot rečeno bodo objavljeni v zapisniku današnje seje. Tako, prehajamo na določitev dnevnega reda za to tedensko zasedanje. Dokončni osnutek dnevnega reda je konferenca predsednikov sprejela 3. marca 2011 v skladu z členom 137 poslovnika in eh, ta dnevni red ste vsi tudi prejeli. Zdaj bomo torej določili dnevni red dan za dnem. Ponedeljek ni sprememb. Za ponedeljek ni nobenih predlogov sprememb. Torek. V torek imamo spremembo, bodite pozorni. Odbor za pravne zadeve je sprejel sporočilo gospoda Speronja o oduzemu parlamentarne imunitete kolega Elmarja Broka. V dogovoru s političnimi skupinami in v skalu s členom 138 poslovnika bo poročilo dano na glasovanje jutri. To je torej običajni postopek v skladu s členom 138 poslovnika Evropskega parlamenta. V sredo in četrtek ni nekakršnih predlaganih sprememb dnevnega reda. S tem tudi ugotavljam, da je dnevni red sprejet. Kolegice in kolegi, dnevni red je sprejet in lahko prehajamo, prejdemo kar na prvo poročilo. Avtorica tega prvega poročila je kolegica Ani Podimata. Poročilo pa ima naslov Inovativno financiranje na svetovni in evropski ravni. Gospod Odi, prosi za besedo, izvolite. Hvala lepa. Za besedo prosim na podlagi člena 16 eh, pogodbe o delovanju EU. Ta teden smo na pobudo šefa države, moje države, Nikolaja Sarkozija, ki je izkazal veliko občutek za skupnost, prejeli predlog, da se izredni svet Evropske unije sestane v.